Is it possible to start? A lahko začnemo? Start. Predlagam, da začnemo. Pozdravljeni vsi. predlagam, da sprejmemo dnevni red. Najlepša hvala. Sporočila predsednice so kot običajno. Zadeva se predvaja preko spleta, dokumenti so v aplikaciji e-meeting in dosje imate pred seboj. Zadnjič sem povedala tudi, da so naše glasovalne sezname na voljo na spletu in povedati vam želim, da smo takoj po tem zasedanju dobili elektronsko sporočilo enega novinarjev, ki spremlja delo v Evropskem parlamentu in eh, rekel je, da jim to zelo koristi, zato ker bodo sedaj imeli glasovalne sezname lahko tudi pred seboj in da smo mnogo bolj pridni od eh, drugih odborov, ekona. Torej, sekretarjat, najlepša hvala, da ste glasovalne sezname objavili na spletu. Upam, da bodo tudi drugi to sprejeli. Z gospodom Gualtierjem bova o tem govorila zelo kmalo. Trialogi in eh, druge zadeve. Ali ne povem kaj o trialogu v zvezi z enotnim trgom za telekomunikacije? Da, dobro, imeli smo prvo zasedanje. V zvezi s tem, trialog, kako veste, smo glasovali o besedilu parlamenta pred skoraj letom dni. 12 mesecev je trajalo, da so se vse tri strani sestale na trialogu. Izmenjava mnen je bila zelo dolga o splošnih vprašanjih. Poročevalec oziroma poročevalka je gospa Pilar de Castillo v odboru ITRE, seveda spoštovati je treba stališča parlamenta, še posebej v zvezi z koncem gostovanja in potrebo po robustnem pristopu do neutralnosti spleta. Veliko ljudi se je javilo tako strani parlamenta kot tudi komisije Izrazili so obžalovanje, da besedilo sveta ne vključuje spektra, kajti odklepanje spektra je prav gotovo ključnega pomena za to, da zagotovimo boljšo digitalno infrastrukturo po vsej Evropi. In um, večkrat sem se oglasila v zvezi z pravicami končnih uporabnikov. Upam, da bo več besedil parlamenta v zvezi z pravicami končnih uporabnikov in preglednostjo vključeno v naslednjo različico besedila. Svet je obljubil, da bodo zadeve preučili in da bodo preučili tudi obveščanje končnih uporabnikov, še posebej kar zadeva pogodbe, dogovore in predčasno odpoved pogodbe, če pogodba ne deluje tako, kot si je uporabnik zamislil. Sama sem rekla, če želimo imeti enoten trg na področju telekomunikacij, potem je ključnega pomena, da lahko potrošniki primerjajo pogodbe. Ne samo, da potrošniki vedo, koliko bodo plačali za gostovanje, ampak da vejo, vedo tudi, kje se lahko primerjajo te pogodbe primerja. Upam, da bo to vključeno v besedilo. Latvijsko predsedstvo je zelo jasno povedalo, da če želimo dobiti svežen o enotnem svežnju za telekomunikacije v okviru njihovega predsedovanja, potem oni ne bodo uspeli zagotoviti poglavje v spektru. Rekli so, da večine v svetu za to ni zato so se posvetili neutralnosti spleta in gostovanju, ampak v okviru njihovega predsedovanja ne bo mogoče, da bi zagotovili več dela na tem področju. Čez nekaj tednov bomo imeli še en trialog, tehnični sestanki potekajo in upam, da nam bo uspelo doseči nekaj napredka, zato da vam bom malo lahko povedala več o tem. Za svojo skupino sem bila vedno poročevalka, še iz odbora ITRE in vsem v dvorani sem povedala, če si želijo, da se trialoga loti kak drug član skupine EKR, lahko to seveda storimo, drugače pa bom sama pač ukrepala kot eh, poročevalka in predstavnica odbora, če pa bo eh, treba povedati na eni skupini, bom to storila kasneje. Če želite, da se priključi še kdo drugi skupine, kar seveda lahko, ampak jasno želim to povedati. Vseeno pa želim braniti pristojnosti tega odbora in to je seveda ena ključnih vlog mene kot predsednice. Dobro, nekaj več se nas je zbralo, zato predlagam, da preidemo na mnenje Marlene Mici in sicer družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom. Imamo obravnavo predlogov sprememb, zaenkrat jih je 144. Pročevalka, izvolite. You, Hvala lepa, predsednica, pozdravljeni. No, veliko predlogov sprememb smo dobili, 131 jih je uložilo eh, različne politične skupine, socialisti, EPP, GUE, zeleni, praktično vsi, 13 sem jih uložila sama, skoraj vsi so torej prispevali k temu. To jasno kaže, kako pomemben je dosje in kako različna so mnenja. Pripričana sem, da si želimo priti tako daleč, da bi spodbujali podjetništvo, da bi povečali stopnjo zaposlenosti, da bi prispevali gospodarstvo. To je tisto, kar želimo doseči v tem poročilu. Vendar, čeprav si vsi želimo priti tako daleč, mislim, da izbiramo različne poti kaj lahko storimo? Predlogo je zelo veliko, zato bom omenila samo nekaj najpomembnejših. Predlog spremembe 116. To so vložili različni predstavniki socialistov, ne samo iz Imka, ampak tudi iz Jurija in Empla. Predlogi sprememb pozivajo k zavrnitvi predloga komisije, in to je splošna linija moje skupine. Ampak komisija je podala predlog in še nekaj je spornega pri tem in sicer, kdo ga pripravlja in komu ga je treba nameniti. To so mala in mikro podjetja. Tam prihaja do razlik in splošno mnenje je, da ne želimo ustvarjati 29 režima. Vsa, vse omembe tega bi morali izbrisati. Veliko je predlogov sprememb, ki govorijo o tem, ali bi to moralo posegati v nacionalno zakonodajo ali ne. Lahko eh, rečem, da splošno soglasje velja, da se to ne bi smelo zgoditi. To je eh, pač tako zapisano v mnenju in predlogi sprememb gredo tudi v to smer. Namreč spoštovati moramo pravo držav članic, pravo podjetij in zakonodajo na področju dela. Harmonizacija nacionalne zakonodaje v zvezi z podjetjem ni nekaj, kar je realistično mogoče doseči, zato bom to podprla. Še eno vprašanje, vprašanje enotnega sedeža. Veliko je bilo predlogov sprememb v zvezi s tem. Zamisel je naslednja. Zakonodaja na področju dela in obdavčevanja mora biti spoštovana. Vprašanje enega sedeža je vprašanje, ki je bilo deležno zelo veliko zanimanja. Statut. Predlogi sprememb so zadevali tudi to in uh, kaj bi to moralo vključevati. 183. Ta predlog spremembe sta vložila Lucy Anderson in gospod Koferati. Dejansko omenja rešitev za lažno zaposlovanje. Mislim, da je to zelo dobra rešitev. Seveda, predlog spremembe o spletni registraciji, elektronski identifikaciji in tako naprej je bilo, tu, je bilo tudi vključeno in kako bo to vplivalo na robustnost tistih, ki jih pač registrirajo na spletu. Na koncu pa še kapital, delniški kapital in eh, veliko različnih mnen smo slišali v zvezi s tem. Prav tako pa smo dobili nekaj predlogov sprememb o pravnih rezervah, kaj bi te pravne rezerve morali biti in koliko. To so torej tiste glavne točke spora v zvezi z tem pomembnim mnenjem, seveda pa vem, da bi morali sistem registracije poenostaviti, zmanjšati bi morali stroške, zmanjšati bi morali birokracijo in spodbujati bi morali trg in gospodarstvo. Vendar kakovost ima prednost pred količino. Mislim, da si vsi želimo, da bi gospodarstvo raslo, čeprav so naše poti do tega različne. Upam, da bomo našli kakšen kompromis v zvezi s tem. Hvala. Sorry. Um, for... Za ALS e Ivan Štefanec. Generali. Hvala lepa. Podpiram predlog eh, komisije, vsaj v splošnem. Mislim, da bi morali ohraniti objek, eh, cilj tega predloga, da bi pač morali zagotoviti čim cenejši zagon delovanja v skupnem trgu. Naša rdeča linija je pač ta, da bi moral biti osnovni kapital čim nižji, torej en evro, zato da se omogoči spletna registracija. To bi moralo zmanjšati upravne stroške. Poznam pomisleke in eh, pripravljeni smo iskati kompromise v zvezi s tem, še posebej kar zadeva različne postopke, ki bi jih morali opraviti v združenih državah, članicah. Vprašanje je, ali obdržimo trenutne postopke ali kaj spremenimo. Pripravil sem tudi predlog v zvezi s tem, da bi našli kompromis za pravne rezerve. Mislim, da moramo imeti vedno v mislih glavni cilj, to je poenostavljanje in manjšanje upravnih stroškov, kajti to bo vodilo do zaposlovanja tako bomo dobili nove podjetnike. Potrebujemo jih. Zaposlovanje je pač prva prednostna naloga za vse. Hvala. Thank you. Dan Dalton. Dan Dalton. Hvala. EKR. Er. Strinjam se s komentarjem, ki smo ga pravkar slišali o predlogu komisije. Tudi mi predlagamo da bi sledili predlogu komisije. Sam sem vložil več predlogov sprememb, ki sem jih so podpisal z drugimi poslanci, pogosto z podporo gospoda Gugarja. In sicer izboljšati želimo predlog komisije, ampak vseeno ostajamo pri osnovah komisije. Kakor sem omenil pri prvi izmenjavi mnen, ne strinjamo se z glavno mislijo osnutka mnenja, da je treba zagotoviti novo obliko za ta podjetja, ki velja samo za MSP-je. Sam sem se posvečal več ključnim točkam, tistim točkam, kjer bi zadeve morale ostati v pristojnosti nacionalnih držav, kjer bi lahko sledili skupnim interesom in seveda iskal sem neke točke interesa, kjer bi lahko spodbujali podjetništvo. Predlagam, da bi izbrisali sklicevanje na distribucijo in uh, da bi poenostavili zakonodajo na tem področju. Zahteve glede delovanja bi morale biti urejene na nacionalni ravni. Napredek lahko na evropski ravni dosežemo naprimer na področju spletnih registracij in kapitalskih zahtev. Kapitalske zahteve so ključnega pomena za celoten dosje kapitalske zahteve morale biti čim nižje, čim manj omejitev bi morali postaviti ljudem, da oblikujejo podjetja. Že tako ali tako je to zelo drago, brez te potrebe, da se izpolni nek birokratski okvirček. Zato podpiramo, da so kapitalske zahteve minimalne, torej en evro. Še nekaj v zvezi z pristopom kot zakonodajalci se ne smemo bati neuspeha podjetij. Seveda, podjetja pogosto nastajajo iz neuspelih prejšnjih podjetij. Težko je pri čemkoli uspeti, če ti prej kdaj ne uspe. Nesolventnost. Ne smemo se bati tega, da bi pač podjetja bila neuspešna. Moj predlog spremembe poskuša to mm, uvesti ljudje pač bi morali sprejemati določeno tveganje, ustvarjati podjetja, ustvarjati delovna mesta. Kakor smo govorili v zvezi z EFSI, je ta začetni denar, začetni kapital zelo pomemben. Hvala, Tony G. Hvala lepa. Všeč mi je, da ste me takole poklicali, gospa predsednica. Mislim, da moramo spremeniti pristop. Ustvarjati je treba delovna mesta. Mladi so doma, so povezani. Misliti moramo na nje. Nihče jih ne želi zaposliti. In eh, spletna registracija bo ključnega pomena, če želimo zagotoviti nekaj novega, nekaj svežega. To lahko spremeni Evropo, zato se moramo boriti za to, kajti registracija mora biti preprosta, enostavna in varna. Nekatere države članice že izvajajo glasovanja po spletu. Naprimer, Estonija. Registracija podjetja na spletu je nekaj, kar se mora zgoditi. Tega ne smemo izpustiti iz rok. Previdni moramo biti, ne smemo zapasti v situacijo, kjer eh, se bodo države članice borile. Uh, s tem, da bi pač zagotovile nekoga, ki bo obiskoval ljudi doma ali da bodo ljudje morali kam iti, da se registrirajo. Ne. Zadeva mora biti preprosta, ne smemo dovoliti notarjem zraven, zadeva mora biti enostavna. Digitalizacija. Zadeve morajo biti digitalne, to je ključnega pomena. Omogočiti moramo nižje upravno breme. Družba mora shraniti digitalne pogodbe v digitalni obliki. To, je, to bi moralo biti dovolj. Začetni kapital, en evro, to je dovolj v tem novem svetu in eh, z danom poskušava doseči, da bi imeli še tisoč evrov nepovratnih sredstev strani komisije. Zakaj ne bi spodbojali mladih? Dajmo jim nekaj denarja. Že toliko denarja smo zapravili z različnimi uh, projekti podpore, zakaj ne bi mladim zagotovili dejansko finančno podporo. Oni odprejo podjetje in dobijo tisoč evrov. To bi bilo odlično. Končno bi ljudje videli, da Evropska unija počne nekaj za nje. V Evropski uniji je veliko ljudi, ki nimajo dovolj denarja, da bi začeli svoje podjetja. To je malo denarja v splošnem proračunu, v žepih ljudi pa bi to storilo zelo veliko. Mislim, da bi bilo dobro, če bi se tega dejansko res lotili. In to strastno. Sorry, sorry. Um, Jiri, imaš Jirži, talka, ni v dvorani in še nekoga ni, pa skal želi spregovoriti za zelene. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Uh, Da, oglasil se bom v imenu naše politične skupine. Skušal to storiti jasno in umireno, tako da bodo tudi novinari s tem zadovoljni. Številni se veselijo dela tega odbora. Najprej se moram upravičiti v imenu Julije Rede. Zeleni namreč želijo podpreti te zadeve, vendar pa zaradi določenih tehničnih napak nismo mogli pravočasno vložiti stališča glede teh predlogov sprememb. Naj preberem to, kar eh, je zapisala Julija. Zeleni so zelo skeptični glede tega predloga. Nismo mogli opredeliti dodane vrednosti za Evropsko unijo v tem primeru in obenem eh, moramo razmišljati tudi o nekaterih tveganjih, ki so vezana na to vrstne družbe. Zelo velik, velik manevrski prostor se namreč ponuja tudi za zlorabe te možnosti. Tudi papirnata podjetja se uporabljajo, velike korporacije jih uporabljajo zato, da se izogibajo plačilo davkom. Sprašujemo se glede tega in taka vrsta predloga bi lahko pravzaprav škodila pravicam potrošnikom. Obenem bi to lahko škodilo tudi pravicam delavcev. Zagotoviti moramo pravično konkurenčnost med podjetji na notranjem trgu, vendar pa nekatera podjetja očitno nimajo na voljo enakih koristi kot druga. Zato zeleni menimo, da bi morali ta predlog zavrniti. Hvala. Hvala lepa, Jerzy Maštalka je kar prišel. Želite spregovoriti? Okay. In which case Andrea Schwab. Dobro, Andrea Schwab. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala tudi poročevalki za delo do sedaj. Mislim, da obstaja v odboru večina za to, da bi državljani, ki želijo biti podjetniki, lahko tudi hitro postali podjetniki. Upravna bremena so, ampak mi jih želimo odpraviti. Vendar mislim, da je med novim delom in uh, jamstvom, ki je za to potrebno, da ne pride do škode družbi, vseeno neka vrzel in tukaj moramo ukrepati na področju oblikovanja družbe, je brez gotovo več področji, ki bi jih lahko izboljšali in poenostavili. Prav gotovo obstaja več elementov, o katerih bi lahko govorili, vendar mislim, da moramo biti previdni, kajti oblikovanje novega podjetja ne sme voditi do novih balonov v gospodarstvu, kajti vedeti moramo, kdo je na koncu odgovoren za to družbo oziroma za to podjetje. Zelo lepo bi bilo, če bi lahko še enkrat preverili, da, da bi morda registracijo preko spleta preoblikovali v neke vrste registracijo na daljavo. Tukaj moramo zagotoviti več varnosti in več jamstva. Zato bi mi bilo všeč, če bi o tem lahko še enkrat spregovorili. Hvala. Evelyn Gebhardt in gospa Marija. Izvolite. Hvala. Najprej se želim zahvaliti kolegici za dobro in trdo delo, ki ga je zaenkrat opravila. Zadeva ni preprosta, kajti poenostavitev odpiranja podjetij je nekaj zelo lepega, ampak sama menim, da deregulacija ni vedno nujno pravi odgovor. V tem predlogu Evropske komisije je veliko vrzeli, tudi kar zadeva pravice, naprimer pravice delavcev. Tam so vrzeli, ki bi jih morali zapreti. Na tem področju nas čaka še veliko dela. Ne moremo preprosto reči, zadeve bomo deregulirali, potem pa bodo velika podjetja, zatem SUP pejem, skrbela za svoje interese in uh, bodo imele največ od tega. Zato moramo biti pozorni na način, kako bo zastavljen ta SUP. Mislim, da moramo o tem še enkrat govoriti. Tudi meni ni všeč preprosta spletna registracija. Poskrbeti moramo za to, da bo zadeva res varna, da ne bomo dovolili zlorab eh, s tem načinom registracije. Seveda mora zatem biti tudi sistem avtorizacije in zagotovljeno mora biti, da je oseba, ki je odprla podjetje, dejansko tudi tisti podjetnik. To je dilema, ki je pred nami, zato mislim, da moramo še enkrat razmisliti o tem, kako bomo to vprašanje obravnavali. Sicer pa odlično opravljeno delo. Hvala. Marija Grapini. Eh, Hvala lepa. Najprej želim čestitati poročevalki. Veliko smo dobili predlogov sprememb in jasno je, da je to poročilo vzbudilo zanimanje v vseh političnih skupinah predlog komisije smo želeli preoblikovati v nekaj koristnega. Všeč mi je to, kar je dejal Andreas. Lahko bi dejansko ustvarili nov balon v gospodarstvu. V Evropskem parlamentu dejansko reguliramo, ampak kratkoročni pozitivni učinek bi sicer bil, če bi prišlo do paca stopnje brezposelnosti, ampak gledati je treba tudi na dolgi rok. Nekdo je tudi rekel, da se ne smemo bati tega, da bi nova podjetja propadla. Ampak s tem predlogom komisije mislim, da omogočamo prav to. Po drugi strani pa ne smemo ustvarjati nelojalne konkurence. Ta SUP bo podjetje, kjer direktori ne bodo imeli pravnih odgovornosti. Pozavite na to. Drugi so naprimer odgovorni menedžeri. Ne gre samo za registracijo podjetij in to so potem podjetja poštni nabiralniki. Nekdo pa lahko potem ugotovi, da je nekoč nekdo odprl podjetje na vašem naslovu. Nikjer ni zahteve, kjer je treba dokazati, kje je sedež in da dejansko mm, nekdo najema prostor tam. Ne, kar katerikoli naslov velja. To ni dovolj, to ni dovolj dobro. Mislim, da bi morali tisti, ki odpirajo podjetje, dejansko prevzeti tudi odgovornost za to podjetje. Vložila sem predlog spremembe v zvezi s tem. Prav absurdno je, da ni odgovornosti za direktorje in vodilne dejansko potrebujemo poenostavitev, ampak ne smemo vplivati na subsidijarnost. Ne smemo imeti dveh vrst podjetij. Po eni strani bi imeli podjetja, v kateri velja, da je direktor odgovoren, v drugih pa ni odgovoren. Odpravimo tudi to negotovost glede informacij o sedežu in tako naprej. Predlog komisije je pač dober v trenutni obliki. Marlin. Hvala lepa. Vsi ste bili zelo koristni, hvala. Ampak, kar zadeva osnutek mnenja, mislim, da moramo vedeti, da je pomembno to, kar je povedala Marija. Predlagano je, da se koncept SUP-ja popolnoma izbriše. Če želimo to izbrisati in če želimo upoštevati zakonodajo na področju dela, podjetij in družb v državah članicah. Vse, kar velja v državah članicah, sedaj bo veljano tudi za spletna podjetja, če se registrirajo v tej državi. Za enkrat o tem več ne bom govorila, zahvaljujem pa se tudi poročevalcem v senci za njihove prispevke. Upam, da bomo našli neko rešitev. Hvala lepa. Hvala hvala za samozavest, hvala za prispevke vseh. Obravnava predlog sprememb bo 23. aprila, v odboru Imko bomo glasovali 7. maja. Sedaj pa bomo začeli glasovati. Hvala lepa poslanci, da ste se oglasili pri nas. Sedaj pa bomo začeli z glasovanje, glasovanje Štiler, kar zadeva napredek v smeri prenulenega soglasja glede uveljavni na pravici intelektualne lastnine, akcijski načrt EU. Okay. Compromise amendment one. All those in Kompromisni predlog ena. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Pet. Kdo je za? Proti? Sprejeto kompromis 2 za proti. Vzdržani sprejeto, kompromis 3 za. Kompromis 3. V dveh delih bomo glasovali. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9, za, proti, vzdržani, sprejeto. 10, za, proti, vzdržani, sprejeto. 11. Kdo je za, proti, vzdržani? To bomo preverili. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14, 15 pa do 19 so brezpredmetni oziroma so zajeti v kompromis. Predlog sprememb je 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 24 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za proti vzdržani sprejeto. 27 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 30 z ustnim predlogom spremembe, gospe Rede, za proti vzdržani sprejeto, 31 za proti vzdržani brezpredmeten, 32 brezpredmeten, 33 za proti vzdržani sprejeto, 34 umaknjen, 35 za proti vzdržani sprejeto, 36 za proti vzdržani sprejeto, 37 črtanje za proti vzdržano zavrnjeno, 38 za proti vzdržano sprejeto, 39 za proti vzdržani sprejeto in pa osnutek poročila vzdržano elektronsko glasovanje. Če tri naj bi glasovali. Trideset proti ena, tri je vzdržani, čestitamo poročevalki Tisti, ki ste se nam pridružili iz drugih eh, odborov, no, skušali bom to upraviti pravočasno. Hvala, da ste poskrbeli za to, da imamo na voljo vse glasove. Potem pa drugo poročilo, prav tako Catherine Steiner, gre za izvajanje direktive nekaterih vidikov pravic intelektualne lastnine in sorodnih eh, pravic v informacijski družbi. Kompromisni predlog ena, za, proti, vzdržani sprejeto, dva, za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedem, za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis dva, za, proti, vzdržajanje sprejeto, 11 predlog spremembe za, proti vzdržajanje sprejeto, potem pa 12 predlog spremembe z ustnim predlogom spremembe, ki je vložila Virginia Rozier, kdo je za, proti vzdržajanje, mislim, da je to zavrnjeno. 13 predlog spremembe, kdo je za, proti vzdržajanje sprejeto, 14 za, proti. Lahko to preverimo. This is amendment 14. Predlog spremembe 14. That falls a uh, 17 to Zavrnjeno. Kompromisni predlog. Tri, prvi del. Kdo je za? Proti da preverimo. Prvi del kompromisnega predloga, tri torej. Glasujemo. Okay. Um, that's carried and... Sprejeto, pa še drugi del kompromisnega predloga 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa 21, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 22 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 29 za, proti vzdržani. Lahko to preverimo? Glasujemo. one EPP too many? Is one, um, one EPP too ma many? Eden od poslancov ALS e preveč. Um, that's carried. Sprejeto. To je bil torej predlog spremembe 29. Kompromisni predlog spremembe številka 5, prvi del, za, proti, vzdržani, mislim, da je predlog sprejet. Lahko to preverimo? One more. Okay, so is it? 21 to 15, that's carried. And compromise 5. Potem pa kompromis spet drugi del. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti vzdržani sprejeto. 40 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto. 51. Kompromisni predlog 6 eh, lahko preverimo. 20... Sprejeto 21 glasov za, 16 proti, 1 zdržan. Zdaj pa predlog srembe 51 za proti vzdržani sprejeto, 52 za proti vzdržani sprejeto, 53 za ustnim predlogom spremembe, za proti vzdržani sprejeto. Mislim, da ta predlog pade. Preverjamo. Predlog spremembe 53, konec glasovanja. Zavrnjen 12 proti 23, 2 vzdržana. 54. predlog spremembe za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 7 za proti vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 9 za, proti, se upravičujem, še predlog spremembe 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa kompromisni predlog 9, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, to moramo preveriti. Kompromisni predlog 9, drugi del, glasujemo. Uh, no, no. Um, Konec glasovanja, sprejeto en glas več za 20 proti 19. Zdaj pa še tretji del tega kompromisa, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremem 70, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis prelep 10, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti, to bomo preverili. Drugi del kompromisnega predloga 10. Glasujemo. Zavrnjeno z enim glasom proti, štirje vzdržani. nadaljujemo z No, o predlogu spremembe 72 smo že glasovali, ta je bil brez predmeten, ravno kar smo obravnavali deseti kompromisni predlog. In zdaj lahko glasujemo o celotnem osnutku mnenja z elektronskim glasovanjem. Začetek glasovanja. Two more people to vote še dva morata glasovati. Dobro, konec glasovanja. Sprejeto 34 glasovi za, tremi proti in dvema vzdržanjima. Najlepša hvala. Many congratulations there on a significant... Čestitam poročevalki za to izjemno delo. Zdaj pa nadaljujemo za... priporočili za Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb TTIP. Pripravljaka mnenja za odbor je Dita Šaranzova in jim mislim, da bi si želela podati nekaj pripomb. Najlepša hvala Viki in želela bi obvestiti kolege in kolegice o zadnjih spremembah. Prejšnji teden sta Evropska komisija in Združene države Amerike sprejeli skupno sporočilo oziroma izjavo ki je skladna z našim kompromisnim besedilom. Javne storitve naj bi bile torej izključene iz pogajanj. Upam, da smo s tem poskrbeli za pomisleke, ki so jih izrazili državljani, tako da se bomo zdaj lahko osredotočili na druge pomembne vidike teh pogajanj. Glede tega poročila ne povem, da se najprej zahvaljujem vsem poročevalcem v senci za dobro sodelovanje, za dosežene kompromise kompromis, o katerih boste glasovali, so podpisale večinoma vse politične skupine. Gre za bistvena vprašanja za odbor IMKO, gre tudi za glavna sporočila tega odbora, tudi glede javnih storitev, javnih naročil, MSP-jev, začite potrošnikov, regulativnega sodelovanja in še mnogih drugih. Razočarana sem nad zadnjim kompromisnim besedilom za IZS, saj menim, da to vprašanje ne sodi v okvir pristojnosti tega odbora. Zato prosim politične skupine, da si ogledajo širšo sliko pri glasovanju tega besedila, še posebej, ko boste glasovali. Hvala. Na tej točki ne moram dati poslancem in poslankam možnosti za komentarje, razen če je to konkretno vezano na glasovalni seznam. Seveda pa se bomo o tej vprašanju še pogovarjali. Nadaljujemo torej z glasovanjem. predlogu spremembe 1 in 2, ta dva sta tehnična, predlog eh, spremembe 3 in 4, o teh bomo glasovali skupaj, gre za črtene, kdo je za, proti. Preverjamo. Zavrnjeno kompromisni predlog. Ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa predlog spremembe 19, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromisni predlog 2, za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa 47, za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 22. Zavrnjeno. So I'm going to number 21. Predlog spremembe 21 za proti vzdržani zavrnjeno. 23 za proti vzdržani zavrnjeno. 58 za proti vzdržanju zavrnjeno. Potem 49 brezpredmeten, 51 eh, zavrnjeno, oziroma 51 za proti vzdržanju zavrnjeno, 203 kdo je za proti vzdržanju zavrnjeno, 2-2 nič, 220 kdo je za proti vzdržanju zavrnjeno, 205 za vzdržanju zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 157. Če bi želel kdo to preveriti elektronsko, to seveda lahko storimo, vendar nekolikor vem, gre večinoma za iste zadeve. 157, 157, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 206 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromisni predlog. Tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vse upravičujem sprejeto. Kompromisni predlog 3 je sprejet. Predlog spremembe 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 gre za tehnični predlog spremembe, 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno, 79 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 72 za, proti, vzdržani zavrnjeno in 94 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani zavrnjeno zavrnjeno, 1 je na 515, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 1 je 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 z ustnim predlogom ELS, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog se namem, da je 88, poleg kompromisnega predloga 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog. Šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Se upravičujem, sprejeto. Skušali ti počasneje, tako da lahko dvakrat preverim, če kdo seveda želi to preveriti se bomo zastavili in to tudi storili. Smo pri predlogu spremembe 110, no je za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 111, za, proti, vzdržani zavrnjeno, 116, za, proti, vzdržani sprejeto, 118, za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani, zavrnjeno. 112, 112 za, se pravičujem, 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 6 je tehničen, kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Smo že pri 149 predlogu spremembe za, torej 149 gre za nov odstavek 7a za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 147 za, proti, vzdržani vzdržanje, zavrnjeno 150 za, proti vzdržanje, zavrnjeno 152 za, proti vzdržanje, zavrnjeno kompromisni predlog številka 9 za, proti vzdržanje, sprejeto 155 za gre za dopolnilo kompromisu 9. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 161 za, proti, vzdržani, sprejeto. 165 za, ne, se pravi čujem, zavrnjeno. Nadaljujemo s kompromisom 10 v dveh delih, prvi del za proti vzdržanje sprejeto in pa še drugi del za proti vzdržanje sprejeto. moving on to Amendment 114. Predlog smo imeli 114, na drugi strani kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, se pravi čujem. Lahko prosim preverimo, kako je s predlogom spremembe 114. 114. Glasujemo. that falls. Zavrnjen. 119. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 123. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 180. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromisni predlog. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 202 za, proti, vzdržani, sprejeto. 204 za, proti, vzdržani, sprejeto. 205 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 205 kot dopolnilo kompromisu 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 208 in 222 sta umaknjena, kompromisni predlog 15 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Kompromisni predlog 15. Glasujemo. That falls. Zavrnjeno. Predlog spremembe 159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno, 55 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 151 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 223 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 224 do za, proti, vzdržani zavrnjeno, 225 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In pa še 226 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo glede celotnega dopolnjenega mnenja. Elektronsko glasovanje. Še nekdo mora glasovati. Konec glasovanja. Sprejeto 20 glasov za, 18 proti, 1 vzdržan. Hvala um, Mrs. Gebhardt. Ja, Gebhardt. Uh, eh, vorsitzende. Najlepša hvala, predsednica. Rada bi se zahvalila gospej Harancovi za opravljeno delo in za način sodelovanja z našo politično skupino. Vseeno pa imamo nekaj eh, rdečih linij v naši politični skupini, predvsem, ko gre eh, za celotno izključitev storitev v splošnem gospodars splošnega gospodarskega pomena, kar se tiče torej seznama, ki ni bil sprejet. Gre tudi za vprašanje povezano s našim predlogom, kako bi lahko ISDS drugače oblikovali na boljši način, tako da bi to odgovarjalo tudi nacionalnim načelom. Teh vprašanj žal nismo prevzeli in zaradi tega nismo mogli podpreti tega mnenja, za kar mi je iskreno popolnoma žal, ker eh, bi se naš eh, odbor lahko veliko jasneje opredelil glede teh vprašanj, ko gre za zaščito pravic potrošnikov. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala, da ste to obrazložili. Nekatere točke, ki ste jih omenili, niso bile nujne v pristojnosti tega odbora, prav gotovo boste o tem v svoji politični skupini govorili pri drugih področjih, ki so bodo eh, vezana na pristojnosti teh odborov. Vedno je škoda, ko ne moremo zagotoviti hm, popolne ali pa velike večine, glede na to, da so številni tako trdni deljeni tem. Se bodo pa razprave o tem še nadaljevali, tako da bomo to besedilo še izboljšali. Hvala, da ste pojasnili, kakšna so vaše stališča. To bo seveda koristno. na osmi strani glasovalnega seznama. Gre za predlog spremembe 131. Predlog gospoda Polsosa. Tega ne zajema kompromis 13. In glasovali ne bi o tem predlogu spremembe 1.3.1 ločeno od kompromisa 13. To sem želela pojasniti, preden začnemo z novim glasovanjem. Prav tako je skupina SD umaknila predlog spremembe 42. To je čisto na koncu glasovalnega seznama. Predlog spremembe 42 je torej umaknjen. Samo nekaj bi želela povedati. Na glasovalnem seznamu ELS je težava z 116 želeli bi glasovati za, to velja le za ELS. No, če socialisti tudi želijo tako odločitev, potem seveda lahko. No, nadaljujemo. Glasujemo torej glede osnutka mnenja Lare Komi, gre za predlog direktive o obrovanju nerazkritega strokovnega znanja in izkušnj ter poslovnih informacij, poslovnih skrivnosti pred njihovo neopravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem. In eh, najprej se bomo lotili predlogo spremembe 16. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrjeno. Kompromis 7. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 v treh delih. Za, prvi del, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za proti vzdržanje. Sprejeto, tretji del za proti vzdržanje, prav tako sprejeto. Preverjamo. That's the third part of compromise three. Tretji del tretjega kompromisa. Ah, uh, that's closed. That's past 25 to 13. Um, Sprejeto 25 proti 13. Potem pa 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1 je omaknen. Potem pa 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, preverjamo. Predlog spremembe 2. Uh, that's passed by one vote. Sprejeto, z enim glasom razlike. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromisni predlog 5 za proti vzdržani sprejeto. 84 za proti vzdržani zavrnjeno. 86 za proti preverimo še enkrat 86. Sprejeto. 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 za, proti, preverjamo. Torej 95 predlog spremembe. Thank you. That's passed. Uh, Sprejeto. 96 predlog spremembe za proti vzdržani zavrnjeno. 97 za proti vzdržani zavrnjeno. 98 za. Se pravi, čujem. 98 in 99 skupaj za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 11 za proti vzdržani zavrnjeno vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 105 za proti vzdržani zavrnjeno. 106 za proti vzdržani sprejeto. Mislim, da je sprejet. Lahko pa to preverimo. Torej, predlog spremembe 106. That falls, sorry. You... Zavrnjeno. Žal mi je, prav ste imeli. Bolj moram poslušati sekretarjat. 107 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 108 za, proti. Ni jasno. 108, še enkrat. No, no, zdaj vse je jasno, zavareno. V redu. 109. Vse to je zajeto v kompromise. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 111. 113 je umaknen, kompromisni predlog 12 za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 1, 3, 1. Gre za predlog spremembe BUSOJ, dopolnilo kompromisnemu predlogu 13, to je to, kar sem omenila na začetku, nekje na osmi strani, tam nekje. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. E, false. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 3. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 1,4249 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 100. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 151 oziroma ne, 155 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 156 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 157 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 158 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 159 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Kompromisni predlog 15, ki je vezan na kompromisni predlog 4. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 164 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 165 za, proti vzdržani, sprejeto. To je vezano tudi na 166, identični predlog spremembe 8 za, proti vzdržani, sprejeto. 167 za, proti vzdržani vzdržani zavrnjeno. Kompromis 16 za, proti, vzdržani sprejeto. 170 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 171 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 9 za, proti, preverjamo. Ne, sprejeto. Deveti predlog se nam je bez sprejeti. 176 za, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 177 za, proti, no to moramo preveriti. Sprejeto. 173, kdo je za, proti, vzdržani, vzdržani. 173 zavrnjen. Nadaljujemo s kompromisnim predlogom 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 182 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 183 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 184 za, proti, vzdržani, sprejet. 186 in 187 glasujemo skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 188 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amandma 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 11 za, proti. Gre za amandma 11. Predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromisni Predlog 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 19, za, proti, vzdržani, sprejet. 192, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 193, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 194, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 195, pri 13 gre za lingvistično spremembo 195 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog spremembe, s katerim bi črtali točko A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 196, to je brezpredmeten, če je ustni predlog sprejet. 197, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 200, ta predlog spremembe je brezpredmeten, 201, glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet drugi del pa je bil umaknjen. 203 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 204 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 205 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 206 za, proti, vzdržani. Preverimo, preverjamo predlog 206. Zavrnjen. 207 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 208 za, proti, vzdržani, sprejet. 209 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 216 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 207 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. 218 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 221 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 222 za in 223 za, proti, vzdržani, sprejeto. 224 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 225 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 226 za, proti, vzdržani. Preverimo. Premerimo 226. Ni sprejet. 227 za, proti, vzdržani. Vzdržani zavrnjen. Razmišljamo o tem, ali lahko glasujemo v bloku, ko gre za predloge spremembo od 17 do 30. Lahko to storimo? Ne? Dobro nikjer ne moremo imeti glasovanja o svežnu, dobro, potem pa posamično. Predlog 17 za, proti vzdržani, zavrnjen. 18 za, proti vzdržani, zavrnjen. 19 za, proti vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti vzdržani, zavrnjen. 24 za, proti vzdržani proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, preverimo. Predlog spremembe 22. That is adopted. Sprejet. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Se upravičujem, preverimo predlog 35. Ponovno začnimo z glasovanjem o predlogu spremembe 35. Predlog 35 je bil zavrnjen. 36 za, proti, vzdržani, sprejet. Preverimo. Naj preverimo. Predlog spremembe 36. Ta predlog je sprejet. 37 za, proti. Preverili bomo tudi predlog 37. Smotila sem se, tega predloga nismo sprejeli. Predlog 38 je brezpredmeten, 40 eh, tudi, 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 42 je predlog, ki je bil omaknjen. 43 za, proti, vzdržani, sprejet. 44 za, proti, vzdržani. se opravičuje. Se opravičujem, 44 je brezpredmeten, tako da ni treba glasovati. Kompromisni predlog 4 za. Oziroma tudi tu ni treba glasovati. Najlepša hvala, da ste me opozorili na to. To smo že pokrili s kompromisnim predlogom 15, kar pomeni, da nadaljujemo kar s predlogom 51. 51. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 52 oziroma 53 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 57 za za, proti, vzdržani, zavrnjen. 58 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak vseeno še enkrat preverimo. 58. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 60, ta je bil umaknjen, 61 za, proti, vzdržani, sprejet. 63 za, proti. Preverimo predlog 63. No, Zavrnjeno. En glas večine. 62 za, proti. Lahko preverimo tudi 62, prosim. Še čisto malo. One more vote. En glas čakamo, konec glasovanja. 62 je zavrnjen, z dvema glasovanjoma več. 64 za, proti, vzdržani, preverimo 64. Mislim, da je bil sicer sprejet. 64. That passes. 64 je sprejet. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 66. Tega smo že zaobjeli, tako da prehajamo na glasovanje o končnem poročilu. Hvala. Še dva poslanca morata glasovati. Hvala. Čestitke poročevalki. Hvala, da ste bili potrpežljivi. Nekaj izidov je bilo zelo tesnih. Gospa Komi, prosim. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila kolegom in poročevalcem v senci. Pravzaprav gre prav za, za pravi čudež, da nam je v tako kratkem času uspelo pripraviti poročilo. Tako da hvala za vaše prispevke. Um, thank you for working miracles. Hvala za to, da ste omogoči, omogočili ta čudež. Hvala. Right. I, I think we're now on the last vote. Tako, zdaj pa mislim, da smo pri zadnjem glasovanju v tem sklopu glasovanj. In sicer gre za mnenje, ki ga je prispar, pripravil Pascal Durand. Toliko torej tudi o čudežih v tako kratkem času, tako da hvala tudi kolegu Dorandu za tako hitro pripravo mnenja. Gre za mm, mnenje glede predloga sveta in komisije glede Evropskega sklada za strateške naložbe. Prednok spremembe 63 je prvi. Za, proti, vzdržani. Predlog 36 je zavrnjen. 37 za, proti. To ni jasno. Preverimo 37. Preverjamo predlog spremembe 37. Še trije morate glasovati. Še pet minut moramo glasovati. Še trije se mora odzvati. Zaključujemo z glasovanjem in sprejeto s petimi glasovi večine. Kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog šest v dveh delih. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 47 za. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 za, proti. Preverimo še enkrat. 49. Mislim, da je sicer sprejet. Tako je, sprejetje. Predlog spremembe 50 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 51 za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, sprejet. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 57 oziroma kompromisni predlog 7 da za, proti, vzdržani, sprejet. 60 za, proti. Predlog spremembe 60 je sprejet. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti proti vzdržani sprejet. Sedaj je predlog 9 za, proti vzdržani sprejet, kompromisni predlog 5 za, proti vzdržani sprejet, 11 za, ne, 11 je brezpredmeten, 78 tudi. Predlog spremembe 80 za, proti vzdržani zavrnjen. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 83 za, proti, vzdržani, sprejet. Želite, da preverimo? 83. 83. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 84 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 85 za. Proti. Vzdržani. Mislim, da 85 ni sprejet. Preverimo. Preverjamo predlog spremembe 85. Kakšna zmeda? 85. Ta predlog je sprejet. 86 za, proti vzdržani sprejet 87 za, proti vzdržani sprejet 88 za, proti vzdržani sprejet 89 za, proti vzdržani zavrnjen 90 za, proti vzdržani sprejet 91 za, proti vzdržani sprejet oziroma zavrnjen 92 gre za črtanje za, proti vzdržani sprejet 93. Tu gre za črtanje, tako kot pri 94. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 95. O 95 lahko glasujemo za, proti. Preverimo. Predlog 95. Predlog je sprejet. Uvodne izjave 12 za, proti, zdržani, sprejet. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog dva v treh delih. Prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tretji del. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vse preostalo je brezpredmetno, vse do kompromisnega predloga 8, kot mi pravijo. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, sprejet. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 33 oziroma preverimo 32. Preverjamo 32. To preverjamo. Sprejeto. Se upravičujem. 33, eh, to je brezpredmeten predlog, številka 3 za, proti. Mislim, da je 3 sprejeta, ampak če želite, lahko še enkrat preverimo. To je torej sprejeto. Ampak vseeno preverimo predlog spremembe 3. Še nekdo mora glasovati? Dobro. Sprejeto. 34. Za oziroma ta je brezpredmeten. Nadaljujemo. Sedaj glasujemo o poročilu v celoti. Hvala vsem. Mnenje je sprejeto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 Nadaljujemo z naslednjim delom dnevnega reda. Najlepša hvala kolegom, da so z nami. Sama bom predsedovala temu delu današnjega dnevnega reda, dokler se predsednica ne vrne. Vabim gospoda Iržija pospešila iz ELS, da se nam pridruži. Me lahko slišite? Prosim, kolegi, da ste tiho, ko odhajate, tako da lahko nadaljujemo z dnevnim redom. Gospod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 Naslov se zdi zelo tehničen, vendar pa gre pravno gledano za precej enostavne zadeve. Torej, mejne vrednostni emisiji za motorje z notrnim izgorevanjem, ki se nameščajo na opremo in se ne uporabljajo v rednem cestnem prometu. V predlogu te uredbe najprej opredelimo vse, kar ta mehanizacija zajema. Tukaj gre za celo vrsto različnih kategorij opreme. Potem imamo tudi prenosljivo opremo. Potem nekatera tirna vozila in precej kompleksna tehnična oprema. Pravno gledano ta uredba ni nekaj novega, vezana je na trenutno obstoječo zakonodajo direktivo 99 skozi 68 Evropske skupnosti. V preteklosti so to direktivo spreminjali in dopolnjevali večkrat. V praksi lahko opazimo, da ta direktiva ni ravno popolna, saj ne zajema velikega števila motorjev in nekaterih kategorij motorjev. Zato je Evropska komisija osnovala ta novi predlog, s katerim naj bi bolje urejali vprašanje menjih vrednosti emisij za to vrstne motore in stroje. Na začetku tega predloga imate torej pravne opredelitve in če si ogledate predloge sprememb, ki jih predstavljam kot poročevalec, boste videli, da sem nekatere opredelitve razširil, naprimer v primeru nadomestnih motorjev. To je zelo zanimivo vprašanje. Sam sem sodeloval tudi pri številnih razpravah, ki zadevajo ravno vprašanje, v kolikšni meri in kdaj bi ta uredba lahko podnarekovaj škodila proizvajalcem in pa izvajalcem dejavnosti, ki morajo skladno s tem nadomestiti motor. In po tej razpravi sem vložil tudi predlog spremembe za nadomestne motorje. To je naprimer vezano na primer, ko imate neko lokomotivo in tekom življenjskega cikla te lokomotive je treba zamenjati motor. Potem si zastavljamo vprašanje, v katerem primeru bi ta uredba morala kriti tudi obstoječe motorje pri teh lokomotivah. Po začetku veljavnosti te direktive naj bi bili primorani nadomestiti ta motor. Ta situacija je precej kompleksna in večina ljudi pravi, da če imamo že obstoječ eh, motor oziroma opremo in moramo na to nadomestiti motor, potem mislim, da ta zakonodajni akt ne bi smel zajemati te vrste situacije. Novi motori so seveda odvisni od drugih parametrov, od drugih eh, značilnosti in zato bi bilo zelo težko te nove motore namestiti v že obstoječe stroja oziroma mehanizacijo. Zato smo vsi želeli tudi izjemo za ta primer oziroma opredelitev. Vsi vsebinski elementi so namenjeni temu, da bi obenem varovali okolje, kakovost zraka, po drugi strani pa je bila izražena tudi volja, da bi oblikovali zakonodajni akt, ki bi bil praktično gledano poraben. Operatari morajo imeti dovolj časa za to, da lahko določijo parametre za nove proizvode, oziroma to prilagodijo. Prehitro izvanje te zakonodaje bi lahko omilo tudi zmožnost konstruktorjev in proizvajalcev, da se odzivajo. To je ena težava. Druga težava pa zadeva uporabnike teh motorjev, naprimer primer lokomotive, če bi ti posamezniki bili primorani v to, da nadomestijo motor, potem ko to mehanizacijo že imajo, potem ne bi mogli več nadaljevati z uporabo te mehanizacije. V tem primeru ne bi bilo treba kupovati novih strojev. Moj namen je bil zagotoviti ravnovesje med zaščito okolja in interesi konstruktorjev in uporabnikov te zapletene mehanizacije. Navedel sem že primer lokomotive, sam sem se udeležil tudi številnih razprav konstruktorjev, proizvajalcev lokomotiv in povedal sem jim, da večkrat v življenjskem ciklu lokomotive treba nadomestiti, zamenjati motor in zato bi bilo zelo težko za uporabnike, da bi zamenjali celo lokomotivo. Tukaj gre za precejšnje obremenitve ta problematika ni tako zelo težavna, vsaj pravno gledano ne. Sam podpiram predlog Evropske komisije, prav tako je bila izražena pripravljenost do tega, da bi zagotovili boljšo zakonodajo za plinske emisije. Ti predlogi zadevajo ne le količino emisij, ampak tudi samo maso, težo delcev. tako bomo bolje upoštevali tudi nevarnost in tvegane, ki so povezane s temi emisijami za okolje. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, to je moja preliminarna predstavitev tega poročila. Ta predlog gre v pravo smer, prav tako je bila izražena volja do tega, da se ukrepi pravno gotovost, da se oblikuje boljšo zakonodajo še posebej za tiste, ki bodo uporabljali to uredbo. Prav tako ne bi želeli škoditi uporabnikom te mehanizacije in ne bi želeli omejevati prekomerno konstruktorjev. Tako, najlepša hvala. Upam, da se bomo o tem še konstruktivno pogovarjali. Najlepša hvala pripravljalcev mnenja, mislim, da ste zelo dobro orisali težave, ki so pred nami. Kar nekaj poročevalcev v senci je z nami, najprej Marija Grapini za SND, prosim. Um, Najlepša hvala za besedo. Rada bi čestitala pripravljalcu mnenja, ker je to mnenje zelo tehnično in eh, zelo zapleteno. Sama sem večkrat poskušala prebrati besedilo in razumeti, kaj imate v mislih oziroma kakšni so predlogi za spremembo direktive. Preučila sem spremembe in tudi sama bom predlagala nekaj predlogov sprememb. Najprej pa naj povem, da ni treba mm, vzpostavljati dodatnih stroškov. Če nekaj obravnavamo kot nadomesten del, potem je to dobro, kot predlaga poročevalec. Lahko nadomestimo samo motor, ne celotne lokomotive. To kot zamisel je po mojem mnenjem dobro. Še bolj pa se moramo lotiti vprašanja, kako postopati v primeru nadomestnih motorjev, ki jih eh, predlaga poročevalec, torej v obdobju po letu 2011 kako bomo zagotovili, da to vrstni motori zagotavljajo varnost za uporabnike in obenem ne onesnežujejo okolja. Torej, da ne bi imeli nadomestnih motorjev iz druge roke, ki bi ogrožali varnost uporabnikov in eh, bi še bolj onesnaževali okolje kot prvotni motor. Druga zamisel se nanaša na črtanje 30. člena, ko gre za spričevalo o skladnosti. Mislim, da moramo na tem členu še nekoliko delati, ne moramo pa kar črtati tega spričevala o skladnosti. To namreč nakazuje zaupanje določenemu izdelku in mislim, da mora 30. člen ostati v besedilu in ga ne smemo črtati, moramo pa ga preoblikovati. In ne nazadnje, mislim, da ni treba črtati člena 46, ki se nanaša na notranje akreditirane službe pri proizvajalcih. To je zelo pomemben element z vidika zaščite potrošnikov. Tu gre za preskušanje in vzdrževanje motorjev. In člen 46 je treba samo preoblikovati in ne črtati. Upam, da bodo moji predlogi sprememb dovolj specifični in jasni. Upam, da bomo skupaj lahko oblikovali poročilo, ki bo obogatilo trenutni predlog, ki se nanaša na to vrstno necestno mobilno mehanizacijo. Najlepša hvala. Sedaj pa EKR, Daniel Delton. Najlepša hvala, predsedujoča. Torej, z našega vidika podpiramo splošni pristop eh, komisije pri poenostavitvi zakonodaje, zato da bi jo lahko lažje izvajali in da bi izboljšali kakovost zraka. Sam pa imam nekoliko vprašanj glede nadomeščanja direktiv z uredbami. Pogosto je treba to dobro utemeljiti in tu mislim, da ni tako. Saj nisem prepričan, tako da bi želel, da me komisija bolj prepriča o obstoju ustreznih argumentov. Kar se tiče uskladitve stopen izpustov med Evropsko unijo in ZDA, to se mi zdi smiselno, sploh v kontekstu trenutnih razprav, ki potekajo v okviru pogajanj o tej tipu. Glede specifičnih stopenj za izpuste celinskih eh, plovil, Tu smo zelo ambiciozni, sploh ko gre za visoke kategorije z visoko močjo. Bojim se, da bomo tu prišli do nekaterih eh, neželenih posledic. Nekateri proizvajalci bodo morda zapustili evropski trg in tega si ne želimo. Želimo zagotoviti uravnoteženost, ko lahko izboljšamo kakovo zraka, ampak s tem ne silimo ljudi, da zapuščajo evropski trg. Pozdravljam predlog poročevalca glede nadomestnih motorjev, ko gre za razpoložljivost na trgu in za združeno kraljestvo so nadomestni motori zelo pomembno vprašanje, ker opažamo mm, nesorazmerno veliko število dizelskih motorjev v našem železniškem voznem parku. Tako da hvala poročevalcu, da to upošteva. Poleg tega je treba opozoriti, da sploh, ko gre za velika vozila, lahko pride do mm, velikih stroškov, če je treba zamenjati celotno vozilo in je tako bolje nadomestiti samo motor. In še zadnja pripomba, lahko predlagamo mm, podaljšanje mm, prehodnega obdobja za šest mesecev. Drugače pa se veselim sodelovanja s poročevalcem in drugimi poročevalci v senci. Sorry. Še liberalcem sem želela dati besedo, ampak vidim, da poročevalcev se in si ni tu. Mislim, da tu ni več nikogar, ki je poročevalcev v senci iz drugih političnih skupin, tako da mislim, da je v tem trenutku dobro, da morda dam besedo komisiji, da poda pripombe, če se strinjate. Komisija, prosim. Merci, madame la présidente. Kakšen komentar? Hvala, gospod predsedujoča, nekaj preliminarnih pripomb. Najprej smo opazili, da se stališče precej ujemajo, vse, ko gre za primerjavo med preliminarnim stališčem Evropske komisije in poročilom Evropskega parlamenta. Precej ujemanje je glede kakovosti zraka, nekaterih okoljskih ukrepov. Prav tako to velja za notrni trg in delovanje tega trga in pa poenostavitev ter učinkovitost uredbe. To je drugo, o čemer sem želel govoriti. Ena pomankljivosti, ki jo priznavajo vsi, je težava pri izvajanju trenutnih direktiv na učinkovit način. Da so vsi proizvodi, ki se dajo na trg, dejansko skladni z zakonodajo v smislu mejnih vrednosti emisij, čime ne bi spoštovali tudi kakova zraka. Zato smo se želeli imeti uredbo, v kateri bi bila jasno določena pravila na ravni skupnosti, obene pa zagotovili, zagotoviti instrument kot je naprimer certifikat o skladnosti, na osnovi katerega bomo lahko preverili tudi to, da se dajo na trg le tisti proizvodi, ki so skladnim. Bole kot da črtamo nekatere določbe, ki so vezane na učinkovito izvajanje, mislim, da bi morali imeti razpravo o praktičnih vidikih certifikata skladnosti. Toliko torej z naše strani za enkrat. Hvala. poročevalec ali želite kaj dodati k temu, kar smo slišali od poročevalcev v senci ali komisije? Za sadje vnima. Najlepša hvala, čisto na kratko. Mislim, da se res strinjamo glede filozofije v zadju tega predloga. Zahvaljujem se, da ste podarili tudi pomen tega, kako je z opredelitvijo nadomestnega motorja glede člena 46, mislim, da je šlo tukaj bolj za predlog Evropske komisije, smo pa odprti, v tem smislu lahko se o tem še pogovarjali. Potem pa še same mejne vrednosti. Mislim, skušal sem se pogovoriti z proizvajalci opreme, tudi tistih manjših delov mehanizacije in večina se je strinjala z izvedljivostjo spoštovanja teh mejnih vrednosti. To je pomembno. Spraševali smo se, ali morda ta uredba ne bi lahko škodovala proizvajalcem. No, moram povedati, da nisem opazil tega, da bi proizvajalci dejali, da bi te mejne vrednosti emisij lahko škodile njihovi dejavnosti. Seveda lahko spoštujejo te meje. Težava pa je v časovni omejitvi oziroma rokih za spoštovanje teh določb. Kakšno torej časovno obdobje, v katerem morajo proizvajalci poskrbeti za to, da bodo te uh, proizvodi skladni z menjimi vrednostnimi emisijami. Zahvaljujem se vsem tudi za svoje prispevke, za predloge sprememb, s katerimi bomo izboljšali besedilo. Hvala. Hvala, poročevalec. Rov za vložitev predlogov spremembe 14. april. Predloge sprememb bomo obravnavali 6. in 7. maja, tako vse tukaj piše. Druga obravnava predlogov sprememb bo 22. junija, glasovali pa bomo 23. junija to je seveda mnenje poročilu odbora Envi, ki je pristojni odbor. Hvala poročevalcu, poročevalcu v senci in komisiji. Sama sem poročevalka za naslednjo točko na dnevnem redu. Zato predlagam, da predsedniško mesto prevzame gospa Gebhardt. Bi to bilo v redu? Vi ste najstarejši zato da lahko sama predstavim poročilo. Hvala. Okay, so schnell kommt man zu einem Vorsitz. Ganz Dobro. Zelo hitro sem postala predsedojoča, popolnoma nepripravljena sem na to, se opravičujem za morebitne mm, napake, ki se bodo zgodile. V redu, naslednja točka na dnevnem redu so naprave na plinasto gorivo, gospa Stajler je poročevalka, Katrin izvoli. Hvala predsedujoča, hvala kolegicam in kolegom, poročilo sem predstavila pred nekaj tedni. Vsi se zavedamo, kako pomemben je ta dosje zaradi varnosti in tudi zaradi tega, ker je promet tukaj kar 40 milijard evrov. za opremo je 1,7 milijarde, za naprave pa 40 milijard. Prav gotovo je treba poskrbeti za varnost, 202 predloga sprememb smo dobili, 27 predlogov sprememb so vložili še predlog, kolegi, ki so a, podali dodatne predloge sprememb. V redu, predlog spremembe 202, 203 in 204. Mislim, da bomo tukaj našli kompromis. Predlog spremembe 205 je tudi v redu. Če si pogledamo Dita, tvoj predlog spremembe, ta je zelo pomemben. Sedaj pa 206, 209, to so vsi predlogi sprememb, ki so v redu. Sedaj pa 210. Tudi tu Dita si podala predlog spremembe. Ti zadnji del, ki se začne z izjemami, mislim, da moram vedeti, kaj to sploh pomeni. Kar zadeva področje uporabe in tako naprej. Narava upreme je pač taka, da se z njo nekaj popravlja ali izboljšuje. V redu, 211. Gre za novo definicijo, zato želim, da mi podate nekaj pravne gotovosti v zvezi z 211, 12 in 13 ter 14. Mislim pa, da je to mogoče obravnavati prav gotovo, sedaj pa 215, Tudi tukaj mislim, da bi morali zadeve nekoliko pojasniti. To bom pa vsekakor obravnavala 216, to je v redu, 217, 218, vse do 226. Ti predlogi sprememb so sprejemljivi. 227, tukaj so potrebna še pojasnila, 228 je v redu, 229 pa spet potrebujemo pojasnitev. Kakorkoli že, hvala kolegicam in kolegom, da so dodali nekaj k temu, kar smo že naredili. Gre za usklajevanje in uh, mislim, da pač poskušamo izboljšati besedilo, ki je pred nami. Hvala pa kolegicam in kolegom, da so dodali nekaj k temu besedilu. Lepo pa bilo, če bi komisija povedala, kaj menijo o teh predlogih sprememb. Mislim, da bomo našli ustrezne kompromise, kjer bi lahko dosegli dogovore. Veliko predlogov sprememb lahko sprejmem, nekaterih ne v celoti, ampak gre samo za zagotavljanje pravne gotovosti. Ne gre za to, da bi jih. Um, zavrnila, ampak pač želim več podatkov v zvezi s tem. Hvala predsedojoča, sedaj pa bom sprejela vprašanja. Hvala lepa, gospa Stoiler. Gospod Buso je poročevalec v senci za ELS. Hvala lepa, predsednica. Če dovolite, bom govoril v romunščini, ker je to tehnično poročilo. Hvala lepa. Hvala, gospe Stajler, za njene komentarje. Kakor ste opazili, sem uložil nekaj predlogov sprememb. V zvezi s temi želim povedati naslednje. Kar zadeva 204, uredba ne sme omenjati samo enega tveganja, naprimer oglikov monoksid. Ne. Obravnavati mora splošno varnost uporabnikov, če uporabljajo naprave v skladu z navodili. Tudi druge snovi lahko vplivajo na zdrave državljanov. 206 države članice je treba spodbuditi, da bodo dvigovale zavest v javnosti o tem, kako pomembno je periodično vzdrževanje. Zaradi tega se odpravljajo potencijalna tveganja. Na to sledijo predlogi sprememb, ki sem jih eh, vložil skupaj z gospod Pavnovo. Tudi uprema mora imeti enako izjavo o skladnosti. Za male proizvajalce v moji državi, v Romuniji ali v Bolgariji, je težko dobiti različne certifikate ali različne izjave o skladnosti. To ustvarja breme, zato potrebujemo eno samo izjavo o skladnosti, kakor velja za drugo zakonodajo 211, 212, tam uvajamo dve dodatni definiciji, ki vključujeta podrobnosti o izpustih plinov. 213 smo umaknili, 226 povezava z praznjenjem to je zelo pomembno za reševanje kondenzacije in to bi morali vključiti. 229. Certifikat EU bi moral veljati za celotno Evropsko unijo, kajti skladnost se ne spremeni, zato ne potrebujemo datuma izteka veljavnosti. Če je izdelek potrjen, potem je pač treba izvajati redne preglede po uvrstitvi na trg in vsako leto zatem. Hvala. Hvala, Dan Dalton, EKR. Hvala lepa, gospa predsednica. Jasno je, da mora zadeva biti zastavljena tako, da bo delovalo. To je tehnični dosje, predlogu sprememb pa ni veliko. Mislim, da to kaže, kako skladni smo in kako dobro delo je opravila poročevalka z izvednim besedilom. Dvoje želim povedati in sicer prvič zagotoviti moramo sistem, ki bo preprečeval pretirano obremenitev. Glede označevanja, mislim, da ni potrebe, da bi označevali vsako opremo. V zvezi z opremo je treba pogledati različne možnosti, seveda pa ne smemo zanemariti ciljev zakonodaje. Druga točka je namenjena temu, kar je povedal prejšnji govornik. Predloge spremem po oglikovem monoksidu so seveda v zvezi z pomembnim vprašanjem. To je zelo pomembno vprašanje in poskrbeti moramo, da bomo to imeli pod nadzorom, ampak to ni edino varnostno vprašanje, ki je povezano s temi napravami, zato moramo poskrbeti, da se ne bomo preveč posvečali samo oglikovemu monoksidu in zanemarjali drugih tveganj. Drugače pa sem zadovoljen, hvala. Dita, Dita, hvala. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalki za delo na tem dosjeju, kajti, kako so povedali drugi govorniki, je zadeva tehnična, ampak eh, hudič se skriva v podrobnostih. Kakor veste, sem vložila več predlogov sprememb. Naj na hitro opozorim na tri. Prvič, oglikov monoksid. iskala sem kompromisno besedilo za vaš predlog spremembe, zato, ker mislim, da to bolj odraža pravno besedilo in bi bilo lažje sprejemljivo. Drugič, če uh, bomo zahtevali označbe posod, potem moramo vključiti besedilo NLF o tem, da se oznaka uvrsti tudi na embalažo, če to ni mogoče narediti na predmetih samih to so tehnični predlogi sprememb, ampak mislim, da so pomembni. V zadnji razpravi o tem sem že povedala, da ne podpiram zahteve, da bi imeli samo profesionalno vzdrževanje. Mislim, da bi lahko našli kak drug kompromis, ki bi bil prav tako dober. Hvala. Gue Nima poročevalca v senci, Pascal je poročevalec v senci za zelene, pa ga ni, tudi poročevalca v senci skupine EFDD ni, želi spregovoriti še kdo. Želite slišati kaj od komisije? Komisija, izvolite. Hvala za poročilo in za predloge sprememb. Opozoriti vas želimo na predlog spremembe 211 in 212, kaj te definicije tukaj niso v skladu z konceptom. Države članice sporočijo variacije v kakovosti plina in proizvajalec plinske naprave potem to upošteva in ne obratno. Ni jasno, zakaj je omenjena skladnost z drugimi pravnimi akti Evropske unije. 213 je bil umaknjen, 212 še enkrat običajna fluktuacija dovodnega tlaka in kakovosti plina je nekaj, kar mm, v zvezi s čimer informacije posreduje država članica. Država članica posreduje informacije in proizvajalec potem mora opremo ustrezno prilagoditi. Kar zadeva predlog spremembe 210, 218, 222 in 225, to se mm, nanaša na oznake C na opremi in izjema za to oznako ni predvidena, če tega ni mogoče namestiti na opremo samo. Strinjamo se z uvodno navedbo, ampak glede na to, da bomo sedaj videli te oznake, imamo eh, v 18. členu pravila v zvezi z oznakami C in potrebujemo odstavek za plinske naprave, nov odstavek za opremo in Tam lahko navedemo, da če ni mogoče oznake dati na opremo, potem je to mogoče uvrstiti na embalažo ali na dokumente, ki so priloženi izdelku. Kar zadeva 10 let v zvezi z 2019, želimo ohraniti teh 10 let, zato ker se lahko pojavijo težave pri potrdilih. 204, tudi tukaj nekaj ni jasno, gre za uhajanje koncentracije. To je vse, hvala. Hvala lepa, gospod Stalar, izvolite. Hvala komisije za te pojasnitve. Več predlogov spremembe, ki zadevajo področje uporabe, področje mogočega, ampak morda bi pri nekaterih lahko dobili neko soglasje, druge pa ne. Ampak eh, kakorkoli že, mislim, da je dobro, da smo dobili nekaj več pravne gotovosti v zvezi s tem, kaj je mogoče storiti. Koristno bi bilo tudi, če bi se poročevalci v senci lahko sestavili za to, da preučimo, kje je mogoče najti kompromise. Vendar, v celoti mislim, da gremo v pravo smer, države članice imajo seveda pristojnosti tukaj, ampak mislim, da bi morali najti neko rešitev, kajti na vse zadnje gre za zelo pomemben eh, del zakonodaje, kajti to vpliva na življenja številnih v Evropski uniji. Njihova varnost je seveda zelo pomembna za naš odbor, kajti mi zastopamo tudi potrošnike. Hvala lepa, predsednica, veselim se sodelovanja s poročevalci v senci. Ne vem, ali boste povedali, kako je z predlogi sprememb in glasovanjem in tako naprej. Hvala. Seveda. Obravnava kompromisnih predlogov sprememb bo 20. aprila. Glasovali bomo v odboru 23. aprila pogajanja pa naj bi se začela maja še v okviru latvijskega predsedovanja v svežnju, ki vključuje tudi dva druga doseja. Gospa Stajler bo predsedovala naslednjemu delu odbora. Izvolite. Thank you. We now turn Hvala lepa. Sedaj pa poročilo naše predsednice Vicky Ford gre za osebno zaščitno opremo. Izvolite. Hvala. Hvala poročevalcem v senci za veliko koristnih prispevkov v Strasburu smo že imeli zelo koristno zasedanje. Vem, da nekoliko prehitevamo. Upam, da bodo poročevalci v senci vseeno prišli, če je to seveda treba. Kakorkoli že, v zvezi z številnimi vprašanji smo dosegli soglasje. Imamo seveda tudi nekaj mest, kjer se ne strinjamo, pripravljamo kompromise na treh področjih ki jih bom pripravila do konca tega tedna. In sicer, kar zadeva področje uporabe, v zvezi z uvodnimi izjavami 9 in 31 in člen 2, odstavek 1, 2, 4, 7, 2, 1, 2, 2, 6, 4, 2, 6, 7 in 2, 8, 5. Drugi del kompromisov bo zadeval veljavnost za certifikate in za postopke za posodabljanje. Hvala komisiji za to, da so dali nekaj predlogov v zvezi z tem, pred tem, ko so bili vloženi predlogi sprememb. Ampak na tem področju kompromisov bomo vključili uvodne izjave 8. člena 24. uvodne izjave, predlogi sprememb 175, 16, 183, 184, 206, 2. 2.3.4 do 2.3.8. V zvezi s tem je Evropska federacija za varnost meni in poročevalcem v senci podala zanimiv predlog za poenostavljen postopek in zanima me, kaj menijo poročevalci v senci v zvezi s tem, kar predlaga Evropska, Evropsko združenje za varnost. Drugi niz kompromisov je v zvezi s tem, da poskrbimo, da so zadeve ustrezno klasificirane. To vključuje predlogo 1, tretje poglavje, predloge sprememb 217 do 22. Veliko je še drugih predlogov sprememb, eh, ki jih lahko podprem. Še posebej v zvezi z podatki o stiku, ki morajo biti v jeziku države članice, v kateri se oprema trži. To je predlog spremembe 186-188-196-230 in 231. Nekaj tudi koristnih predlogov v zvezi s tem, da bi dokumentacija bila bolj dostopna in na voljo v elektronski in fizični obliki. 187, 193, 195, 207 in 227. Veliko je tudi zelo koristnih predlogov sprememb v zvezi z opremo, če oblačili, če je na njih odbojna eh, oprema v smislu trakov ali našitkov. 1, 4, 8, 1, 7, 5, 1, 7, 6 in 1, 7, 7. To so predlogi sprememb, ki zadevajo to. Gospod Maštalka, Rošfor in drugi so vložili te predloge sprememb mislim, da bomo to lahko vključili v kompromisne predloge sprememb. Vendar nekaj predlogov, ki me skrbijo in sicer 91 gospod Maštanka v zvezi z tem, da morajo navodila biti v piktogramih, nekateri so rekli, deležniki namreč, da je lahko to precej nejasno, zato me ti piktogrami skrbijo. Prav tako ne smemo spodkopati dela kolegic in kolegov v kontekstu uredbe o nadzoru trga. Gospod Vestfal, prosim, da mi poveste več o predlogih sprememb 192 in 197. Morda gre za vprašanje jezika, ampak ehm, zdi se mi, da je njen predlog že bil vključen v druge predloge sprememb. Morda bi lahko prevzeli kar uh, besedilo od tam. Morda bi lahko uložili ustni predlog spremembe v zvezi z jezikom pri tem. Gospa Anderson se je pogovarjala s komisijo, zanima me, kako se je to izšlo o tem, da bi uvedli previdnostno načelo. Kaj ti komisija je rekla, da to načelo ni nujno v zvezi s tem, zato ker gre za harmonizacijo. Mislim pa, da hm, moram sama prav tako povedati nekaj v zvezi s tem, gre za žični, žičniške naprave. In še gospod Rochefort, 210, 211 in 212. organi, ki presojajo skladnost, morajo biti agreditirani strani držav članic. Skrbi me, da bo to omejilo možnosti v nekaterih državah članicah, za uporabnike pa to ne bo pomenilo kaj veliko prednosti. Gospod Perso je podal tudi nekaj predlogov sprememb, v katerih meni, da ni treba navesti fizičnega naslova in imena proizvajalca, lahko bi navedli pač samo e-poštni naslov. Vem, da se zdi, da je to poenostavitev, ampak z pravnega vidika pač to ne bi šlo in trgovinski standardi ne bi bili izpolnjeni, zato tega ne moremo uporabiti. Čeprav vem, zakaj želi zadeve poenostaviti. Naslednji sestanek poročevalcev v Senci naj bi bil 14. aprila. You, eh. hvala lepa, hvala poročevalki. Sedaj pa poročevalci v Senci. Gospod Alamon, izvolite. Hvala, gospa predsedojoča, gospa poročevalka, hvala za vašo predstavitev. tem predlogom poskušamo doseči dvoje in sicer potrošnikom želimo zagotoviti več varnosti pri uporabi opreme, po drugi strani pa poskušamo preprečiti pretirano regulacijo strani Evropske unije, kaj te podjetja, ki so aktivna na tem, v tem sektorju, ne smejo biti dodatno obremenjena. Pričakujem in čakam na vaše kompromisne predlogo, predloge sprememb. V Strasburu smo imeli dobro razpravo. Mislim, da lahko dosežemo soglasje v zvezi s številnimi elementi. Za me in za mojo skupino je zelo pomembno, da na dveh področjih najdemo dobro soglasje, kar zadeva področje uporabe, to mora biti jasno in razumno. Jasno mora biti, kaj je osebna zaščitna oprema in kaj ne, zato da bomo dobili pravno gotovost za tiste, ki so aktivni na tem trgu. Prav tako pa mislim, da je zelo pomembno, da vemo, kaj spada v to in kaj ne. V predlogu spremembe sem poskusil zagotoviti nekaj več jasnosti v zvezi s tem. Zadeve, ki so namenjene zasebni uporabi, ki ščitijo pred vročino in vključujejo odsevne ali odbojne elemente, to moramo ustrezno rešiti. Tisti izdelki, ki so samo okrasne opreme, ali so namenjeni mm, zasebni uporabi v nenevarnih okoliščinah, naprimer proti vodi, vlagi in tako naprej. Tudi to moramo ustrezno urediti. Na koncu me nekoliko moti formulacija, ki je že v direktivi, ta in tako naprej in tako naprej običajno pomeni pravno negotovost. Zato sem želel povedati, da bi lahko zadevo rešili v delegiranih aktih. Smernice bi bile kompromis, s katerim bi se lahko sprijaznil, kajti na ta način bi lahko opredelili, kateri deli upreme ali kateri artikli to spadajo in kateri ne, kar zadeva športno upreme, kolegica Vestval je to omenila, športna oprema mora to biti v to vključena, če ščiti uporabnika, če je to primarni namen. Sedaj se spet vračam k temu, kar sem povedal na začetku. Če je športna oprema takšna, da vključuje odsevne elemente, ampak eh, okrasne narave potem ne spada v področju uporabe tega. Če pa ščiti uporabnika, potem pa že. Zato bi morali področje uporabe tudi ustrezno zastaviti. Osebna zaščitna oprema mora biti uvrščena v kategorije, to mora biti vključeno tudi v vaš predlog in še drugi ključni del tega, mm, te zakonodaje, pet let, to je predlagala komisija, pet let naj bi bil rok veljavnosti. Želel sem se izogniti pravni negotovosti, kaj ti. Mislim, da bi morali vključiti organe za preverjanje. Če se nekaj spremeni, potem mora organ za preverjanje izdati pač novo potrdilo. V pogovorih z deležniki smo ugotovili, da je pet let razumno časovno obdobje, ampak iz tega se lahko sedaj potem razvijajo različne praktične možnosti. Vi ste govorili o poenostavljenem postopku, tudi podjetja sama so to predlagala, sam lahko spremem ta poenostavljen postopek vseeno pa vidim problem, ki bi ga morali rešiti ali vse o njem razmisliti. Namreč, če se nič ni spremenilo v zakonodaji in če proizvajalec proizvaja popolnoma enako eh, napravo oziroma enak izdelek, potem nima Organ za preverjanje nobenega dela, vseeno pa za novo potrdilo zahteva denar. Če ni nič, o čemer bi bilo treba izvesti preverjanje, potem bo MSP pač dodatno obremenjen zaradi tega, ker bo moral plačati za nič opravljenega dela. Pri pripravi razumnega kompromisa bi morali to upoštevati. Kategorija 1 izdelki iz te kategorije eh, ne potrebujejo obnavljanja veljavnosti. Kategorija 2, tukaj bi lahko govorili o avtomatičnem potrjevanju in kategorija 3, tam se pojavljajo nevarnosti. Če bi imeli tako poenostavljen postopek, pri tretji kategoriji se tako ali tako izvaja vsakoletni pregled Osmo poglavje 4.3 vključuje zahtevo o vsakoletnih pregledih oziroma revizijo. Vprašanje je, ali je revizija enaka postopku izdajanja potrdila. Ne vem, to je zamisel, o kateri bi lahko še govorili, mislim pa, da se moramo dogovoriti o tem, kaj se bo zgodilo pri zadnji reviziji tik pred tem, ko se izteče veljavnost, bi lahko hmm, izvedli ne, revizije in izdaje potrdila, ampak bi lahko to združili, tako bi privrčevali nekaj denarja. To je zamisel, ki jo bom uh, poskušal nekako prepraviti s kompromisnim predlogom spremembe, bi lahko to rešili, zato da podjetje tik pred iztekom veljavnosti ne bo uh, moralo izvesti revizije, potem pa še postopka izdajanja potrdila. To je dvakrat opravljeno skoraj isto delo, podjetje bo moralo plačati dvakrat, mislim, da bi to lahko združili. Toliko o tem, sedaj pa še 68 in 208 mislim, da ste tam želeli povedati, da bi skoraj da morali slediti na svetom te usmerjevalne skupine. S tem se ne strinjam, kajte tako bi oslabili eh, svoj zakonodajni proces tukaj, njim bi potem dali pristojnost izdvajanja zakonodaje in to pač ni namen takšne skupine. Zato bi se morali vrniti k temu, kar je predlagala komisija. Seveda pa nestrpno pričakujem vaše predloge, kompromisnih predlogov sprememb in upam, da bomo na koncu dobili dobro rešitev. Najlepša hvala. Najlepša hvala, zdaj pa še poročevalka SD. Najlepša hvala. Spoštovana poročevalka in spoštovani kolegi in kolegice. Ne bi rada razvodenela razprav. E, Rošvorja nisem videla, se pročujem. Jaz sem bisschen früher. Er no, morda je zato, to zato, ker um, nekoliko prečasno obravnavamo to točko, kot smo predvidevali. Torej, ne želim razvodeniti zadev, na zadeve ne gledam tako enostavno, kar se nas tiče. Smo mi zauzeli drugačen pristop ko gre za osebno zaščitno premo, tudi ko gre za zakonodajo. Vse skupaj se začne že pri tem, da, kot sem rekla tudi na zadnje, da moramo predvideti, da teh pet let vedno velja, ker se zadeve preprosto spreminjajo. To je treba upoštevati. Naprimer, azbest je več desetletij veljav kot izvrstnost sredstvo za zaščito pred požarom. Tudi sama sem eh, bila dejavna na področju komunale in zavedam se, koliko denarja je treba zagotoviti, zato da bi sanirali šole, da naši otroci ne bodo izpostavljeni temu povzročevalcu raka. Tako da še enkrat povdarjam, da moramo ohraniti teh pet let, ker bomo le tako zagotovili tudi varnost za prihodne generacije in seveda tudi za nas same. Sedaj pa bi čisto načeloma podala še nekaj pripomp po tej razpravi. Kot zakonodajalci moramo vedno znova utemeljiti naše pristope in zakonodajo, ki jo na to potrdimo in sprejmemo. Tako da se pogosto zastavlja vprašanje, ali je ta res potrebna. In tudi pri tej temi se zastavlja vprašanje, ali je našo, naše trenutno početje smiselno. In odgovor je da. Da, Ravno na tem področju pri osebni zaščitni opremi je treba sprejeti pravila. Nujno potrebno je predvideti osebno zaščitno opremo za določene poklice. Če takšno osebno zaščitno opremo uporabljamo v poklicu ali pa za osebne namene in seveda se tu ponovno ponavljam, kot se pač rada, tisti, ki nosijo osebno zaščitno opremo, morajo imeti na voljo ustrezen material, obenem pa morajo zaupati v to, da ta osebna zaščitna oprema ustrezno varuje njihovo zdravje. Naj navedem konkreten primer, ki se dotika vseh nas, ki se nas lahko pogosto dotakne. Tu gre namreč za gasilce in gasilke. Ti so potrebni v vsaki občini. Gasilce potrebujemo tu so ljudje, ki vsakodnevno tvegajo svoje življenje za to, da bi pomagali drugim. Tudi oni morajo biti varni. Morajo imeti zagotovila, da je njihovo življenje varovano z najvišjo stopnjo kakovosti, glede na to, da tvegajo svoje življenje za to, da bi lešili druga. In um, vemo, o čem govorim. Moj um, mož je urgentni zdravnik in se vsakodnevno ukvarja s to vrstnimi vprašanji. Zaradi tega je nujno povdariti, da je treba sprejeti to uredbo. Razlika med, med mnenjem eh, poročevalke in mojim mnenjem oziroma mnenjem moje politične skupine je ta, da pač želimo iti v različne smeri. Vi predlagate med drugim to, da bi mm, omejili območja uporabe, naprimer, ko gre za preizkušanje na terenu. Tu sem zelo kritičen kritična. Želite tudi digitalno potrdilo o varnosti. To je zelo, na to gledam zelo kritično, tudi glede zasnove in pregleda po petih letih eh, ostajam pri svojih stališčih, ki sem jih zadnjič predstavila. Tu se mi zdi predlog komisije preprosto popolnoma dober. Mislim, da ni potrebe po spremembi, razen ko gre za tisti eni element um, spremembe smeri, ki sem ga sama izpostavila. Potem glede trenutnega stanja v Evropski uniji. Gre za to, da na eni strani trenutno moramo omogočiti proizvajalcem zaupanje v to, kar trenutno počnemo na ravni Evropske unije, pa tudi za proizvajalce iz tretjih držav, Gre torej za to, da je treba jasno navesti, da gre pri nekem eh, proizvodu za osebno zaščitno opremo. Ne moremo pa vsega prepustiti gospodarskim subjektom. Tu še vedno ostajam pri svojih socialističnih prepričanjih. Treba pa je okrepiti akterje na tem področju. Nadzor, nadzor trga mora biti učinkovit in dober in mora potekati kar se da hitro to ni predmet razprave. Zato pa potrebujemo nekoliko časa, da bi lahko pač ustrezno, da bi bile oznake o skladnosti in varnosti jasno verljive. Glede upravnega bremena naj povem, da je to breme dokaj majhno. Varnost, ki nam je to zagotavlja, pa je velika. Tako da naj še enkrat jasno povem, da je besedilo komisije po mojem mnenju dobro, seveda vključeno z nekaterimi predlogi sprememb, ki sem jih sama podala, se pa veselim rezultatov v razpravi o nadaljnih predlogih sprememb. Hvala, gospa Vestval. Zdaj pa predajam besedo še Diti, ki bo predstavila stališče gospoda Rošforja. Najprej se upravičujem v imenu Roberja, ki ga ni z nami, v njegovem imenu se zahvaljujem poročevalki za vse delo, ki ga opravila pri tem doseju. Gospod Rašvor je že izrazil stališča glede tega poročila že tukaj med sestanki odbora, kot tudi med sestankom poročevalcev v senci. Naj na hitro povzamem nekaj ključnih točk. Gospod Rašvor je pa tudi naš bližje skupine. Podpiramo jasne zahteve glede osebne začitne opreme. Naša glavna prioriteta je zagotavljanje zaščite uporabnikov. Osebne zaščitne opreme prav tako podpiramo usklajevanje na trgu Evropske unije. Prvotni sistem, ki je bil vzpostavljen, je bil nekako ustrezen, zato naš cilj ni, da bi dosegli revolucijo z novim zakonodajnim okvirom. Ta predlog pa je priložnost za nas, zato da izboljšamo, posodobimo, poenostavimo in razjasnimo to zakonodajo. Dobro pozdravljamo delo naše predsednice in poročevalke v tem primeru. Glede področja uporabe, predlog Evropske komisije zadeva razširitev področja uporabe na osebno zaščitno opremo za zasebno uporabo, opremo zaščite proti vlagi, vodi in vročini. Določbe morajo biti sorazmerne, administrativna obremenitev pa mora biti vezana na varnostne organe. Osebna zaščitna oprema, ki ščiti zasebne uporabnike zopr nekatera manjša tveganja, bi lahko zato izključili iz področja uporabe, če tukaj ni jasnega sklica na zaščitno funkcijo. Tukaj se pridružujemo mnenju poročevalke, smo pa vložili tudi predloge spremembe. Glede izjave o skladnosti. To je pomemben vsebinski element te uredbe, s tem zagotavljam, da je proizvod skladen z temeljnimi zahtevami v uredbi. Gospodarski subjekti morajo imeti možnost med tem ali to zagotovijo preko um, dokumentov v papirnati obliki ali pa preko spletne povezave. Tam morajo biti vse ustrezne informacije. Potem pa še informacije, ki jih potrebujejo končni uporabniki, potrošniki. To je treba vključiti v navodila, ki spremljajo proizvod. Organi za tržni nadzor morajo imeti enostaven dostop do izjave o skladnosti in eh, ta dostop se mora zagotoviti v papirni obliki ali pa preko spleta. Navodila za uporabo morajo biti razumljiva, morajo se tudi redno posodabljati in obenem mora biti zagotovljen enostaven dostop do izjave o skladnosti za organe tožnega nadzora. Glede uvedbe ali ne uvedbe obvezne časovne omejitve za evropski certifikat za nasprečevalo o homologaciji, nekateri bi želeli omejiti to skladno z predlogom Evropske komisije. Drugi pa bi si želeli razširiti obdobje na 10 let ali pa predvideti minimalno obdobje v dolžini desetih let. To ne bi imeli za celotno osebno zaščitno opremo. Tukaj se mnenja razlikujejo, zato moramo poiskati kompromis. In to bomo skušali storiti skupaj. Tako kot Evropska komisija, kot drugi, verjamem, da moramo časovne omitve opredeliti, obenva dati priložnost za redni pregled poučevala o skladnosti. Obenem mislim, da bi morali poenostaviti procese za obnovitev teh sprčival oziroma certifikatov, še posebej, ko nekatere tehnične zahteve niso nujne. Ko ne pride do spremembe standardov in ko so proizvodi še vedno skladni z glavnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami. Še naprej lahko delamo na boljšem opredeljevanju teh pogojev. To, kar je najpomembneje za nas, pa je, da jasno opredelimo tiste primere, v katerih bi lahko uporabili ta poenostavljen postopek. V tem primeru moramo zagotoviti tudi samo dejno ponovno certifikacijo. V nekaterih drugih primerih mora priditi do obnovitve tega certifikata, to pa le takrat, ko je to potrebno. Zato podpiramo predloge sprememb 160, 238 ki smo jih užili skupaj s poročevalkom. Zakaj ne podpiramo predlogo 157, 134, 234, 235, 236 in 237. Pripričana sem, da bomo pri tem dosegu še vedno dobro sodelovali in veselim se nadaljnega dela s poročevalko in s poročevalci v senci. To so torej besede Roberja, ki vse lepo pozdravlja. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj se oziram na mesta drugih poročevalcev v senci, ampak jih ni tam. Če se poročevalka s tem strinja, pa bi se zdaj obrnila še na komisijo. Najlepša hvala za poročilo, za predlog spremenj, pa tudi za to, da ste nam dali besedo. Med zadnjim sestankom smo se o tem že pogovarjali in še naprej bi želeli podariti to, da podpiramo vsega, odpravo izjeme za zaščitne rokavice. Evropska komisija je predlagala to in že med prejšnjim sestankom smo dejali, da bomo podprli kompromisno rešitev, ki bo sprejemljiva za so zakonodajalce. Bi vas pa želeli opozoriti na naslednje predloga spremembe 147 in 173 predlaga, da, da bi iz področja uporabe izključili proizvode, ki so v področju uporabe trenutne direktive. To velja za predlog spremembe 173, naprimer za zaščitne rokavice v primeru uporabe čistil. To je trenutno v področju uporabe trenutne direktive. Potem pa še predlog spremembe 147 vsi proizvodi, ki so navedeni za zasebno uporabo in niso vezani na nekatere življenjska tveganja. S tem izključujemo zaščitna očala, ki so trenutno navedena v področju uporabe direktive o osebni zaščitni opremi. Prav tako imamo nekaj pridržkov glede sklicevanja na konkretne proizvode v členih, na kateri so vedeni predlogi spremembe 169 in 162 naša težava je vezana predvsem na izvajanje tega zakonodajnega akta. Pogosto se moramo odzivati na vprašanje glede tega, kaj bi pravzaprav namen zakonodajalca, da se sklicujemo nekatere konkretne proizvode, na druge pa ne, ali so drugi v področju uporabe ali ne. Gre za težavo pri izvajanju. Potem pa še preizkusi goriva, kot je navedeno v predlogu 144 oziroma 145 in 100, 154 in 182 te določbe, torej preskusi na terenu in pi lahko o tem razmišljali v eh, zakonodaji o delovnih pogojih, vendar pa tega ne moremo vključiti v področje uporabe osebne zaščitne opreme. Bistvenega pomena je varnost proizvoda. Tukaj govorimo o udobju, o ergonomiji, ki je vezana na delovne pogoje in ne na to, kar je navedeno v tej uredbi. Potem pa še 236 do 237. Kako je s tem časovnim obdobjem? Tukaj bi vas želeli opozoriti, da tisti proizvajalci, ki posodabljajo proizvodnjo proizvodo skladno z najnovejšno tehnologijo, se prilagodujejo najnovejšim standardom, vendar pa so v slabšem stanju kot tisti, ki trdijo, da imajo certifikat, ki naj bi bil veljaven do konca življenjske cikle proizvoda. Potem pa še 159 in 206. Težave pri teh predlogih sprejem so vezane na dejstvo, da certifikat lahko ostane veljaven tudi po umiku harmoniziranega standarda. Težava v tem primeru je, da je, če je ta umik rezultat opredelitve življenjskega tveganja, potem te določbe omogočajo, da nadaljevano veljavnost tega certifikata. To je konkretno vprašanje, s tem smo seznanjeni, vendar pa je naša težava vedno vezana na to, kakšen je razlog za umik standarda. Če je to življenjsko tveganje, potem um, certifikat ne more ostati veljaven. Potem pa še previdno samo načelo, 166. predlog spremembe, da bi se sklicevali na to v tej tako imenovani sektorski zakonodaji zelo problematično. Temeljne zahteve so vezane na zagotavljanje varnosti. Ta zakonodaja določa pravila, s katerimi morajo skladno delovati gospodarski subjekti. Če bomo potem imeli sklic na previdnostno načelo, se moramo vprašati tudi, katerim pravilom morajo slediti gospodarski subjekti, če želijo delovati skladno s tem členom. Danes bi lahko rekli, da bi v namenu so zakonodajalca to, da bi imeli splošen sklic, ne pa da bi se sklicevali na specifične pravila. Vendar pri izvajanju zakonodaje, to naj ponovim, vedno prihaja do takih razprav. Če je so zakonodajalec odključil ta člen, potem je treba ta pravila spoštovati. Pogovoriti se moramo o drugih pravilih in to bi potem lahko tudi vključili. Vse varnostne določbe obravnavamo na tak način. Vse pri tej zakonodaji. Toplo pozdravljamo predloge spremenja 160 in 238. Gre za celoviti pregled, ko se ni nič spremenilo v povezave z določenim proizvodom, potem pa še predlogi sprememb glede odbojnih površin in fluorescenčnih eh, premazo. O tem smo se pogovarjali večkrat, kako ne se tega lotevamo. Opozoriti bi vas želeli na dejstvo, da bi bilo dobro, če bi zagotovili objektivna merila za to. Naprimer pri 177. predlogu sprememb. Tam opredeljujemo celo kopico meril, za katera menimo, da bi jih lahko vključili. Morda je bolje, da uporabljamo takšna merila, kot pa da se sklicujemo na bolj interpretativne ali pa subjektivne sklice. Predlog spremembe 177 je nekaj, kar bi lahko vključevalo tudi objektivne merila. 190, tudi tukaj menimo, da je zelo zapleteno uporabljati piktograme, težave imamo z drugimi zakonodajnimi aktivi, ki se uporablja te instrumente, potem pa še obvezna akreditacija 110 do 112. O tem vprašanju smo se pogovarjali, ko smo se pogovarjali o svežnju novega zakonodajnega okvira v pogajanjih med Evropskim parlamentom in svetom. Takrat smo se dogovorili, da akreditacija ne bi smela biti obvezna. Zdi se, da se pojavlja v nekaterih državah članicah zaradi tega. Mislim, da bi se morali držati sporozuma med Ruskim parlamentom in svetom glede tega. Razumemo, kakšen naj bi bil smisel obvezne akreditacije v prihodnosti. To bo morda takrat tudi možnost. Najlepša hvala, če želite, pa vam lahko zagotovimo še dodatno podporo, če se vam bo to zdelo koristno. Hvala. Evropska komisija. Zdaj pa predam besedo naši poročevalki. Najlepša hvala za vse pripombe. Želela biti čisto jasna. Strinjam se glede tega, da potrebujemo več jasnosti pri področju uporabe. Tukaj se strinjam s komisijo. Nikakor ne moram govoriti o tem, da ne bi poskrbeli za varnost opreme, ki jo uporabljajo naprimer gasilci, tukaj gre za bistveno opremo, ki se uporablja. Potem pa še nekaj predlogov sprememb v trenutnem doseju imajo besedo etc. in tako naprej. Vendar pa v današnjem sodobnem jeziku bi bilo morda bolj primerno, da bi imeli tako formulacijo v uvodnih izjavah, ne pa v normativnem delu besedila. Zahvaljujem se tudi gospodu Rošforju, ki je imel koristna priporočila glede tega. Mislim, da se naše stališče ne razhaja toliko, kot se zdi, seveda ne bi želeli izključiti iz področja uporabe opreme za gasilce. Potem pa še to petletno obdobje. Kot sem bila vedno popolnoma jasna, bi si želela slišati stališča različnih posameznikov glede tega so podpisale sem predlog spremembe z gospodom Rošforjem. Tam je zapisano, da ko je certifikat pred eh, potekom in je prišlo do konkretne spremembe, potem ne bi smeli naložiti dodatnega birokratskega bremena za majhne podjetje, tako da izpeljajo še novo oceno in eh, pridobijo nov, nov certifikat. No, pri tej formulaciji nam je pomagala tudi komisija in upam, da se bomo vsi lahko strinjali, glede tega predloga. Še enkrat ne povem, da me zanima tudi, kakšna so specifična priporočila Evropske združenja za varnost pri certificiranju. Kolikor vem, v nekaterih sektorjih eh, ni samodejnega poteka veljavnosti in o tem so govorili tudi nekateri deležniki. Nikakor ni bil naš namen. da bi uporabili obstoječe procese za obnovo certifikata. Prav tako to ne velja za letne revizije, ki jih je omenil poročevalec v senci. To ni naš namen, moramo poiskati ustrezno rešitev. Najprej za proizvode, ki ponovadi nimajo roka trajanja ali pa drugič za proizvode, pri katerih ni bilo nobenih sprememb v zakonodaji. Komisija, to, kar ste povedali o predlogih sprememb eh, glede tega, kaj se bo zgodilo, ko se standard domakne, je zelo relevantno. Če se standard domakne zaradi tega, ker eh, bi si zelo lahko prišlo do življenjskega tveganja in potem seveda proizvoda eh, ne moremo imeti, vendar pa oprema, če ni novejše opreme, seveda mora ostati na trgu biti razpoložljiva. Ne moramo torej imeti nekega obdobja, ko ne bo na razpolago nobena varnostna oprema, ne ta starejša, ne novejša. Moramo zagotoviti nekakšno prehodno obdobje med uporabo ene in druge, tako da bodo lahko ljudje uporabljali še naprej ustrezno varnostno opremo. No, potem pa znova to področje uporabe, nekatere začitno očala naj bi ostala v področju uporabe, no tista, ki naj ostanejo, seveda je to vredno. Potem pa še terenski preizkusi. S komisijo moramo delati na jasnosti teh predlogov sprememb, morda bi to lahko uredili v drugi obravnavi. Prosim, da ne podcenjujete pomena tega, da imamo tudi ergonomsko dobro opremo. Imeli smo zelo zanimivo predstavitev med, med narodnim dnevom ženske, glede neosrednje osebne zaščitne opreme za ženske, tiste, ki delajo naprimer v inženirstvu na področju znanosti, če nimate na voljo opreme, ki vas bo zaščitila, potem je delo zelo težavno in nevarno. Zagotoviti moramo opremo, ki bo ustrezna in jo bodo lahko uporabljali vsi. Que delas oziroma upravljajo taka dela. Hvala, da ste nas opozorili tudi na previdnostno načelo. Upamo, da bomo našli tudi kompromis glede nekaterih eh, drugih proizvodov, pri naprimer športnih artiklih. No, razumem, da ima komisija težave z izrazom fashion, torej modni proizvodi, prav gotovo bomo lahko našli neko rešitev. Potem pa še 78 in 209. Prav gotovo bomo razmišljali še o tem. Potem pa izjava o skladnali, naj bi bila izjava o skladnosti na voljo v papirni obliki ali preko spleta. Po mojem mnenju, da. Vendar pa to ni čisto isto, kot da bi rekli, da morajo imeti uporabniki jasna navodila. Razlika je med eh, tem, ali proizvajalec ali distributer lahko pridobita izjavo o skladnosti in pa o tem, da imajo uporabniki jasna navodila za uporabo. Ne vem, morda se nismo najbolje razumeli v tem primeru, je pa zelo pomembno, da seveda omogočimo jasna navodila za uporabnike. Veseli me, da se komisija strinja s temi pripombami. Tudi, eh, ko gre za uporabo zapletenih piktogramov. And, um, Mislim, da so to glavne pripombe. Veselim se tudi osnutkov kompromisnih predlogov. To so osnutki. Upam, da, bodo, da boste lahko številni podpisali te kompromise. Hvala. Najlepša hvala, poročevalka. Še časovnica. 20. aprila naj bi obravnavali kompromisne predloge, 23. aprila bomo o tem glasovali na odboru, mandat pa naj bi za pogajanje dobili maja 2015. Najlepša hvala poročevalki, zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci in s tem predajam besedo predsednici, tako da lahko sklenje ta sestanek. Hvala. If there's not any other business Če nimamo ničesar po točko prazno, potem lahko s tem sestankom zaključimo. Najlepša hvala. Datum naslednjega sestanka je 20. april ob 3. Hvala.